za gospodarstvo, ko gre za prioritete za 2014. Nils eh, Torvalc je pripravil to poročilo. 28 eh, eh, predlogov sprememb imamo, ter pa štiri predloge um, kompromisov, kar predlaga poročevalec Torvalc. Prosim, če lahko, gospod poročevalec, razložite, kako je s tem in pa kaj si mislite o teh kompromisnih predlogih sprememb. You, uh, Hvala lepa. Pravzaprav nimam več kaj dosti k temu dodati. Nekaj manjših popravkov je bilo sprejetih v zvezi z kompromisi. Verjetno bom uložil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 tudi nihče vzdržan. Sedaj pa amadma dva. Um, Pročevalce strinja. Kdo je za? Kdo je za ta predlog spremembe? Ja, hvala lepa. Spustite roke. Kdo je proti? Nihče, tudi nihče vzdržan. Kompromisni predlog spremembe ena um, v drugem odstavku. Um, Pročevalce strinja. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? 2 proti, vzdržani nihče. V redu. Sedaj pa četrti predlog spremembe, tukaj je bolj jasno predstavljeno, eh, kako je s tem, kdo je za. Proti. V redu, spustite roke, vzdržani. Eh, Zavrnem povedal kompromis 2 v tretjem odstavku, torej na podlagi med 2 in 6 in 7. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Dva proti. Kdo vzdržan? Nišče. Predlog spremembe 3. Um, na podlagi med 8, 9 in 10, kdo je za. Hvala, spustite roke, kdo je proti. Nihče je proti, kdo vzdržan? Dva vzdržana. V redu, gremo naprej na odstavek 5. Amadma um, 11, eh, pročevalce ne strinja tukaj. Kdo je za ta predlog spremembe? Hvala lepa, spustite roke, kdo je proti hvala, vzdržani. Štirje vzdržani, pet vzdržanih celo. Uh, zavrnen. Madma 12. Poročevalec se ne strinja. Kdo je za 12? Kdo je proti? Hvala lepa, spustite roke. Vzdržani nihče zavrnen. Potem kompromis 4 na podlagi med malo 13.14.15. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Tri je proti, kdo je vzdržan? Nihče je vzdržan, v redu sprejeto. Sedaj pa sedmi um, odstavek, 16. Uh, madma, poročevalce strinja. Kdo je za to? za 16. Hvala lepa, spustite roke. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Amadma je zavrnen. Sedaj pa amadma 17. Eh, poročevalec se strinja. Kdo je za? Hvala lepa. Kdo je proti? Hvala lepa. Bomo elektronsko preverili, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 16 proti 13. 16 za, 13 proti. Oui, correct. Vli, koga ga imamo se vrt? Pravite? Ne, bomo še enkrat začeli z glasovanjem. Nekaj ni delovalo. Bomo še enkrat glasovali, torej isto. Glasujemo. Glasujemo, torej. Se opravičujem še enkrat bo treba začeti. No, sedaj v redu. Konec glasovanja. 17 eh, za, 14 proti, 3 vzdržani. V redu. Um, osmi odstavek, um, 19. Počvalce za. Kdo je za? proti. Hvala, vzdržani. Zavrnen. Amadma 20. Um, kdo je za ta amadma? Kdo je proti? Hvala, vzdržani. Zavrnen. Amadma 21. Uh, Počevalce strinja. Kdo je za? Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Nišče, tudi nišče vzdržan. In je sprejet. Potem deveti odstavek, 23. madma. Počevalce se ne strinja. Kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržani? Zavrnjen um, deseti odstavek um, amadma 25 um, proračunacije za. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Vzdržani? Ni čisto jasno, zato bomo to elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejet 18 za 15 proti 3 vzdržanje. Deseti odstavek A, 10A, to je novi odstavek, eh, amadma 26, eh, poročevalec se strinja. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Mislim, da je zavrnen. V redu uh, med 27, 11 odstavek, 27 poročevalce se ne strinja. Kdo je za 27? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnen. 28. Uh, poročevalce se ne strinja. Kdo je za? bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 19 proti 14 za. In 3 vzdržani. In smo končali. Torej, kot je bilo spremenjeno besedilo, bomo sedaj elektronsko glasovali o tem celotnem dokumentu. Glasujemo. Konec glasovanja. Spremenjeno besedilo. Je sprejeto 28 za, 3 proti in 4 vzdržanje. nous allons maintenant procéder au vote des quelque mille cinq cents eh, kolegov poslancev stališč, o stališču sveta glede predloga proračuna 2015. Prav tako bomo glasovali tudi naslednji teden. 7. oktobra o resoluciji, ki bo šla skupaj s temi predlogi sprememb na plenarnem zasedanju in sicer 22. oktobra na plenarnem zasedanju. Dejali smo, da bomo torej glasovali eh, na naslednji način. Najprej bomo pregledali predloge sprememb glede eh, plačil za agencije potem še upravne vrstice ter pa rubrika vzmer razdelek 5. Potem bomo šli na 1b in potem na razdelek 2, potem 3 in morda bomo prišli eh, potem eh, do konca do pol sedmih ali pa tudi ne, potem jutri do povdne pa še 1a razdelek ter pa 4, potem posebni instrumenti za obveznosti za pilotne projekte ter pa za preplavne ukrepe, potem pa še drugi razdelki ter pa plačila na koncu. Bomo šli po splošnih eh, pravilih in sicer predlog kompromisov poročevalke bomo dali na glasovanje eh, najprej, ponovadi v svežno, potem pa eh, posamezni amadmaji, ki niso zajeti v kompromisu. Tukaj bomo imeli ločeno glasovanje, um, skupina naprimer um, zahtevala ločeno glasovanje pri nekaterih primerjih. In sicer, um, če je sprejeto ločeno glasovanje, uh, bo potem to um, prevladalo nad kompromisom in potem bomo šli naprej še na pripombe oziroma na um, um, pridržke. Imate seznam glasovanja za vsak um, razdelek. Potem imate še prilogo za svežne, ter pa še dokument 4 glede vseh predlogov sprememb. Hvala lepa uh, splošni poročevalki ter pa poročevalki za druge razdelke. Hvala lepa obema. Hvala za to, da ste pripravili to razpravo oziroma glasovanje. In upam, da bom lahko tudi pridobila nekaj časa pri tem bomo sedaj videli, kako bo um, s tem. Gotovo boste sedaj še pojasnili, kako je s tem, uh, tako da bo potem lažje glasovati. Bom dal um, besedo obema. Najprej pa še generalna direktorica za proračun pri komisiji. Morda bi nam vi lahko še povedali, kako je z vašim mnenjem s tem v zvezi. Bi nas lahko pripravili na te predloge spremenjen. Prosim, beseda je vaša, gospa. Komisija. Merci beaucoup, monsieur le président. Hvala lepa. Gospod predsednik. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred tem pomembnim glasovanjem o proračunu za leto 2015. Na prejšnjih sestankih in na trialogih je komisija že predlagala svoj predlog proračuna za leto 2015 in eh, pojasnila svoje stališče o stališču sveta danes z zadovoljstvo ugotavljam, da so številni predlogi sprememb odborov in skupin Evropskega parlamenta v glavnem želijo ponovno vzpostaviti nivo plačil in obveznosti, ki jih je komisija predlagala v osnutku proračuna. Kar se tiče obveznosti, eh, zlasti pozdravljamo predloge spremem po zvezi z eh, naslovom 1 in 4, ki želijo podkrepiti angažma Unije na svetovnem odru. Pri proračunu gre za naložbe in zato nima smisla, če govorimo o zaposlovanju in rasti in istočasno krčimo sredstva pri tistih naslovih, eh, ki lahko najbolje prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in gospodarstva naložbe bodo delovale le, če jih bomo podkrepili z, z ustrezno stopnjo plačil v letu 2014 in v letu 2015. Zato pozdravljam ponovno spostavitev sredstev v postavkah, tako kot jih je predlagala komisija in s tem smo pravzaprav izničili predlog reza za 3 milijone, ki ga je predlagal svet potem eh, ponekod je parlament celo eh, predlagal porast sredstev za, plače, za plačilo za nekatere programe, šlasti iz obdobja 2007 do 2013. Razumem, da gre tukaj za to, da bi uspeli v letu 2015 izplačati izostala plačila. Vendar pa, če bomo sprejeli osnutek predloga eh, popravka proračuna 3, tako kot je to predlagala komisija v zvezi z proračunom za leto 2013, tukaj se nam zdi, da je ta naš pristop um, ustrezen in da bomo lahko z njim. Uh, izpolnili vse investicijske programe, ki so bili sprejeti za leto 2014 do 2015. Čeprav je svet trdil, da s tem presegamo dogovore iz večletnega finančnega okvira. Naše izmenjave stališč so verjetno prispevale k temu, da vsi poznate situacijo glede plačil, poznajo tudi svet pozdravljam eh, pobudo parlamenta, eh, da so organizirali razpravo o plačilih. Nekaj pripomb k eh, proračunu za leto 2015. Pozdravljam odločitev gospe Gardazibajal, da je ponovno obnovila postavke v proračunu za leto 2015, ki so namenjeni administraciji. Um, prav gotovo je komisija morala poskrbeti za določeno mero samocenzure, ko je sprejemala predlog proračuna za leto 2015, lasti, ko gre za lastno porabo komisije. Bolj učinkovito administracijo smo želeli doseči preko dogovora med vsemi tremi institucijami, da bo v petih letih število zaposlenih znižano za pet odstotkov. To skušamo sedaj uresničiti z našim predlogom, Eh, predlagamo znižanje za en odstotek v načrtu zaposlovanja v vseh institucijah in v decentraliziranih agencijah, upoštevamo pa potrebe novih agencij oziroma tistih agencij, ki v skladu z odločitvami zakonodajnih organov morajo prevzeti nove naloge v tem smislu opažam, da nekateri predlogi spremem predlagajo povečanje števila mest v nekaterih agencijah za do 225 dodatnih delovnih mest eh, v primerjavi z predlogom komisije. To pomeni porast 2,5 odstotka v primerjavi z proračunom za leto 2014 in kot sem povedala, s tem ne bi uspeli doseči našega cilja znižanja za 5 odstotkov v petih letih. Druga pripomba je povezana z eh, predlogom poročival, eh, z obeh poročevalk, da prenešemo sredstva za posebna predstavništva iz eh, proračuna za komisijo v proračun za leto, oprostite, za ESZD. To bi lahko poro, eh, povzročilo določeno stopnjo zmede. Prav tako je gospa eh, Holmajer eh, predlagala, da bi se del tako imenovanih skupnih stroškov prenesel iz proračuna komisije na proračun SZD. Razumem ta predlog, istočasno pa moramo vedeti, da ti predlagani prenosi predstavljajo ločitev med eh, načrtovanjem porabe sredstev in programi. Lahko pa se s tem strinjamo, če bi s tem proračun ostal neutralen. Kar se tiče pilotnih projektov in pripravljalnih eh, ukrepov, ti so pomembni za zagon novih politik. Upam, da vam bomo lahko pomagali priti do zaključka, ko gre za končne predloge na tem področju. In eh, potem še nekaj, del eh, prevzema plačil bi naj prenesli v eh, rezerve, dokler komisija ne izpolni določenih zavez. Tukaj moram povdariti potrebo po spoštovanju administrativne neodvisnosti institucije. Zlasti bi tukaj opozorila na, rezerv, na rezervo, ki je povezana z neutralnostjo skupin strokovnjakov. Ne moremo sprejeti ocene, ki bi uh, Eh, ki trdi, da so takšne strokovne skupine nepregledne v svoji sestavi. Komisija je tukaj v zadnjih letih večkrat pregledala in izboljšala svoja pravila, ko gre za neodvisno strokovni skupin. Redno smo poročali o napredku, tako ko gre za sestavo skupine, kakor tudi za bolj prijazno uporabo registra. Seveda bomo um, preučili poročilo ombudsmana o tem tukaj bomo za njim sodelovali. Ne strinjamo pa se z predlogom parlamenta. Mislim, da ta ne bi prispeval k boljšem delovanju naših skupin strokovnjakov. Potem nekateri predlagajo nekatere nove zahteve v pripombah k proračunu. To bomo lahko pri implementaciji proračuna upoštevali samo, če te pripombe spoštujejo določbe iz finančne uredbe o programih. Upam, da se s tem strinjate. Naj povem, da z veseljem pričakujem rezultate glasovanja danes in jutri in seveda se bomo na vaše predloge sprememb odzvali z pismom o izvedljivosti, ker bomo zapisali, kateri izmed vaših predlogov sprememb so izvedljivi in kako bi jih lahko izvedli na boljši način. Upam, da bo, upor, up, eh, da bo odbor upošteval moje pripombe pri glasovanju danes in jutri. Hvala. Merci, madame, merci pour... Hvala lepa za te komentarje in pa za poziv sem pripričan, da bomo dosegli napredek. Preden gremo na same madmaje. Gospa splošna počevalka, bi želi kaj dodati? Presidente, in v primer lugar, in ja, ki ha tomado la palabra la komisión, eh, agradecer el trabajo, ki ha. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem komisiji za vso delo in za podporo, ki nam jo je nudila pri pripravi osnutka proračuna. Zahvaljujem se tudi političnim skupinam, koordinatorjem in vsem drugim za njihovo potrpežljivost. Nikoli ni enostavno delati za več kot 1400 predlogi sprememb in doseči stališče, ki upošteva želje vseh skupin. Z današnjim in jutrišnjim glasovanjem želim doseči, da bomo lahko po, kot poslanci Evropske unije izvajali naše naloge in zaveze, ki smo jih prevzeli. Vsa mogoča sredstva moramo izkoristiti za to, da bomo lahko izvajali prioritetne programe. Enako velja za plačila. Plačati moramo to, kar smo dolžni. Razumem, da je komisija tukaj podala nek previden predlog. Vendar pa mora Evropski parlament kot proračunska kot proračunski organ Evropske unije mora zagotoviti, da bomo imeli v letu 2015 dovolj sredstev in nam, da nam bo ostalo dovolj sredstev, da bomo lahko uh, poskrbeli tudi za izostala plačila. Zato smo šli nekoliko dlje, kot je bilo to previdno stališče Evropske komisije. Še enkrat zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri iskanju skupnega stališča Evropskega parlamenta. Upam, da bo glasovanje potekalo dobro. Samo še ena tehnična pripomba, to je menila tudi Evropska komisija. No, o tem sem razpravljala tudi za gospo Holmajer. Ena točka velja za oba proračuna, za oddelek 3 in pa za ostale oddelke, tudi za Evropsko službo za zunanje delovanje. Zdi se, da je bil dosežen dogovor med SZD in Evropsko komisijo. Eh, tukaj nimamo vseh podrobnosti in informacij. ampak ker ne želimo glasovati o nečem, eh, kar še ni dogovorjeno, bi želeli odložiti to glasovanje do jutri ali pa do naslednjega plenarnega zasedanja, ko bomo vedeli, kakšne so podrobnosti tega dogovora. Če se vse skupine strinjajo, s tem bi to predlagala. S tem želim samo uh, preprečiti, da ne bi glasovali o nečem, kar ni popolnoma v skladu uh, eh, za dogovor med komisijo in SZD. Hvala lepa splošna pročevalka. Hvala lepa tudi za to, da ste prevzeli to težko delo. Danes mislim, da lahko bolj jasno govorimo o tem prav zaradi vašega dela. Gospa Holmajer, prosim. Tudi. vi ste imeli določene predržke glede tega dogovora med komisijo oziroma službo za zanonalne delovanje. Prosim, povejte svoje mnenje. Torej, eh, zdaj vemo, o čem natančno glasujemo. Vsak je prijel glasovalni seznam. Eh, pomisleki komisije, da bi svet morda lahko izkoristil to kot priložnost za zmanjševanje sredstev, Eh, zaenkrat nismo videli kakšnih takih signalov, eh, nismo videli, da bi kaj podobnega načrtovali, bomo pa to seveda tudi še preverili. Bi pa z veseljem sledila kolegu, eh, na svetu kolegice, da odložimo to glasovanje. Jasno je, za katere proračunske vrstice gre, jasno je, kakšne so stališča imamo eh, tudi dogovor med službo za zunanje delovanje in komisijo in če bo tudi svet signaliziral, da je pripravljen tak dogovor sprejeti, potem bomo jutri lahko v miru o tem glasovali in s tem bo zadeva razčiščena. V redu, hvala. Torej, glede na to, kar je povedala generalna direktorica iz komisije, lahko rečem, da 24. septembra um, smo imeli torej ustanovitveno srečanje in to je bilo pomembno. Komisar um, Dominik nam je povedal marsikaj um, glede dolga. No, um, minister italijanskega predsedstva morda ni povedal čisto vsega. Sedaj za 2015 mislim, da bo predvsej bolj jasno um, glasovati, če bi vedeli točno, kako je z dolgom, vzma z neizplačenimi obveznostmi. Tako da bi videli, kaj lahko storimo za um, to, da bi začeli stabilizirati ta dolg, um, šele potem ga seveda lahko začnemo zniževati, potem, ko ga najprej stabiliziramo. Gremo sedaj na um, predloge sprememb oziroma glasovanje o vsem skupaj. Kot rečeno, bomo elektronsko glasovali vedno, zato prosim, če pripravite svoje kartice. No, v bistvu ste jih že, kajti smo že preglasovali, kaj ne. No, ampak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 Kdo je za ta svežen? Bomo glasovali. Je skrutin. Pardon? Elektronik, ja. Elektronsko, ja. Gospa splošna pročvalka. Hvala lepa. Glejte, samo nekaj glasovanj bomo imeli. Mislim, uh, da je bolje, da glasujemo z rokami, samo v parih primerjih elektronsko. Na no, uredu, če ne bo problemov glede večine, v uredu bomo šli pa tako, tako da bo hitreje. Torej, bomo glasovali z rokami. Kdo je za to, da se torej, ti povrnijo um, te obveznosti? Prosim, dvignite roke, kdo je proti. Pet proti. Ta predlog spremembe za povrnitev obveznosti je uh, sprejet. Sedaj pa drugi svežen. Tukaj imamo um, dodatne uh, obveznosti nad tistim, kar je bilo predvideno strani komisije. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Pet uh, proti. Sprejet. Sedaj pa organigram um, delovna mesta oziroma pozicije, bomo šli po svežnju um, 184 um, članov osebja, tako da bodo agencije lahko delovali. Kdo je za? V redu. Kdo je proti? Pet proti. Vzdržani. Nihče. je sprejeta. Sedaj pa pripombe, comments, remarks. Nič 6, nič 2, nič 3, nič 2. Najprej. Najprej 665. Um, uh, Poračevalec je za. Kdo je za? Spustite roke. Kdo je proti? Proti. 3 je proti. Kdo se vzdrži? Uh, sprejet sedaj pa 8372, uh, eh, v redu, sedaj pa 4126, poročeval se tukaj ne strina pri 4126. Kdo je za ta predlog spremembe? V redu, spustite roke. Kdo je proti? Proti. Vzdržani. Dva. Uh, eh, zavrnen. Sedaj pa vrstica 1, 2, nič, 3, nič, 2, um, med 2, 6, 7, nič, 7, poročevalce strinja. Kdo je za? Pro, kdo je proti? 5 jih je proti. Um, sprejet. 12, nič, 3, nič, 3, um, med 2, 6, 7, nič, 4, poročevalec se strinja. Kdo je za? Hvala lepa, spustite roke. Kdo je proti? 4 proti, vzdržani. Potem naprej 12 nič, 3 nič, 4, madma 6, 7 nič, 9, poročevalec se strinja. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? 5 proti, ne, nihče ni vzdržan, um, sprejeto. Sedaj pa uh, pridržki um, vrstica 1, 8 nič, 2 nič, 3, uh, madma 6, 1 nič, 1, poročevalec se strinja, kdo je za? Hvala lepa, spustite roke, kdo je proti? Tri je proti, štiri je proti. Kdo je vzdržan? Sprejeto. Um, amadma 7502 v redu. Uh, potem 7917. Kdo je um, za? Poročevalce se ne strinja. Kdo je za? Hvala. Proti. Hvala. Vzdržani. Dva. Uh, zavrnen. Potem je isti naslednji 4, 2, nič, 1. Mislim, da smo končali pri agencijah. Nous passons à la section. Sedaj pa tretji razdelek, administrativni izdatki. premier amendement torej bomo ponovno dali sem prevzeme obveznosti, ki jih je predvidela komisija. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Šest proti. Sprejeta. Um, ehm, tretji razdelek. Eh, peto poglavje. Vrnitev teh obveznosti v svežnjo glasujemo. Eh, poročevalec seveda se strinja. Kdo je za ta predlog spremembe? Prosim, dvignite roke. Hvala. Kdo je proti? Šest proti vzdržani, nihče. Sprejet. Potem prenos to smo priložili, kajti splošna pračevalka pravi, da je bolje, da um, to priložimo. Sedaj pa 42 vrstica 4 nič ena. Um, kdo je za? Hvala lepa, kdo je proti? Vzdržani? Ne. Um, zavrnem predlog spembe. Nič ena, nič ena, nič ena. Kdo je za? Pour, qui est contre Kdo je proti? nišče ni vzdržal, zavrnem odma. Potem ista vrstica. Madma 79. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Vzdržani nišče. Zavrnem odma. Potem mislim, da lahko skupaj glasujemo. od 80 naprej do 84, tukaj se pročajec strinja. Kdo je za? Ne. Nihče? Glejte, še enkrat. pardonnez moi les, les amendements quatre vingt quatre quatre vingt deux torej štiriinosemdeset dvainosemdeset štiriinosemdeset potem petinosemdeset potem um, štiriinosemdeset štiriinosemdeset tukaj se poročevalce strinja štiriinosemdeset um, triinosemdeset poročevalce strinja tukaj lahko skupaj glasujemo če prav razumem se strinjamo v redu torej skupaj lahko glasujemo kdo je za za te štiri amadmaje. Nihče ali pač štirje za. Kdo je proti? Hvala, spustite roke, kdo je proti. Nihče. Ure, torej, te štiri uh, predloge smo zavrnili. Sedaj pa amadma 4.1. Kdo je za? Hvala, spustite roke, kdo je proti. zavrno. Sedaj pa 4178. Kdo je za? Spustite roke. Proti. Vzdržani. Madma je zavrnen. Madma. Um, 4179. Um, Kdo je za? Proti. zavrnili madma. Nihče vzdržan. Sedaj 4.1.80. Poročevalc se strinja. Kdo je za? Hvala lepa. Proti? Vzdržani? Zavrnen. Sedaj 4.3.14. Um, kdo je za? Spustite roke, kdo je proti? vzdržani, zavrnen, vrstica 3.1 in tako dalje. Madma 4.3.15. Kdo je za? Spustite roke. Eh, proti. Vzdržani, zavrnen. Madma 4.2.9.2. Kdo je za? Spustite roke. Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani? Nihče. Zavrnen. Potem imamo 2, 4, 3, 16. Kdo je za? Hvala, proti. Spustite roke. Vzdržani? Zavrnen. Madma 4167. Eh, kdo je za? proti vzdržani. Nihče vzdržan, v redu zavrnen. Potem pa uh, pripombe, remarks. Vrstica 2.5, nič 1, 12. Matma 4, 1, um, 22. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? vzdržani, nihče zavrnen. Amadma 4373. Počevalka se ne strinja. Kdo je za? Spustite roke. Kdo je proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet 19 za 18 proti. Sprejet. Andma 4282. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje? Zavrnjen. potem eh, pridržki. Madma 4.3.4.2. Eh, kdo je za? Hvala, spustite roke. Proti? Bo treba preveriti. Vous avez tous voté de ce que temps est clos. L'amendement. Je zavrnen, zavrnen je. Uh, eh, 19 proti 16 za, 2 vzdržano. Zavrnen. Potem amadma 4378. Uh, kdo je za? Hvala lepa. Kdo je proti? trije proti ni vzdržanih um, sprejet. In potem naslednji je v redu. Brezpredmeten. Smo končali pri upravnih izdatkih za razdelek 3. Sedaj pa gremo na 1B razdelek. Tukaj imamo ločena glasovanja. Pročevalka predlaga pri nič 4, nič 6, nič 1, FEAD pri amadmaju 6548 eh, eh, za opis dodatnih obveznosti poleg um, osnutka proračuna. Uh, kdo je za ta predlog spremembe? Hvala spustitelj. Kdo je proti? Hvala vzdržani. Dva, tri vzdržani. Uh, sprejet. potem naslednji madma je brezpredmeten zaradi um, tega glasovanja. Potem nič 4, nič 1, nič 4, nič 1. Isto, identično, torej. Juste une minute, s'il vous plaît. cerkvi. Voilà, pardonnez-moi. Bomo skupaj glasovali. Madmaj. 4, 2, nič, 7, um, eh, nič, nič. Potem um, 6, um, 7, 9, 3, 1. Počaka se ne strinja. Štiri med maj bomo le skupaj. Torej, skupaj glasujemo vseh štirih. Uh, kdo je za? Prosim, dvignite roke. Spustite roke. Kdo je proti? vzmem vzdržani, dva vzdržana. Torej, ti štiri med smo zvrnili. Potem um, rezerve. Torej, 1, 3, nič, 4, 6, nič, um, med maja 4, nič, 5, 6, 9, porčovaka se ne strinja. Kdo je za, da med maja 4, nič, 5, 9, 6, 9? Hvala, spustite roke. Proti. Hvala za držanje. 4 vzdržani. Zavrnen. Potem uh, pripombe remarks. Uh, skupaj glasujemo v svežno. Torej, um, 8 nič 7 1, 7 nič 7 3, 7 2, 6 7 in 7 uh, 4, 8 nič 7 5. Uh, skupaj glasujemo, uh, eh, počevalka se pa ne strinja. Uh, Eh, kdo je za te predloge spomenpo vse skupaj, eh, prosim, dvignite roke. Za. Ne vidim nobenih rok. Kdo je pa proti? Zavrneno. Potem eh, pripome naprej. H1B pri nič 4, nič 2, 6, 4. Najprej prvi 6, 5, 5, 3. Amadma, tukaj se pa čovaka strinja. Kdo je za? Hvala, spustite roke, kdo je proti? Tri je uh, eh, proti, kdo je vzdržan, nihče je vzdržan, sprejeto. Potem 8, 3, 4, 1, ta je isti in je torej sprejet. Sedaj pa 7, 9, 3, 1, amadma, um, ki ga počaka, podpira. Kdo je za? hvala. Spustite roke, kdo je proti. Vzdržane. Mislim, da je zavrnjen, ampak v redu. Sedaj pa ima 4 nič 7 2. Oziroma želijo preveriti. V redu. Um, Torej, 7931 bomo elektronsko preverili, prejšnjem adma preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnen 19 uh, eh, proti 14 za 4 vzdržanje. Sedaj pa med 2, 4, 7, 2, uh, počevalka se ne strinja. Kdo je za? 3. Kdo je proti? Vzdržani. 2, 3 vzdržani. Uh, eh, zavrnen. Potem naprej. Amadma. 6, 2, 5, 4. Vrstica ni 4, ni 6, ni 1. Uh, eh, počvalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani sprejet. Potem 7936, počvaka se ne strina. Kdo je za? Hvala. Spustite roke, kdo je proti? Hvala. Vzdržani? Nihče. Eh, zavrnen. Potem naslednji je isti, torej 4-2-2, nič je isti. Potem naprej 4-3-4-1, eh, počvaka je za. Kdo je za? Hvala. Spustite roke, kdo je proti? Tri je proti. Kdo je vzdržan? Tri je. In je sprejet. Potem nič 6, nič 2, nič 1, um, nič 4. Med um, 6, 6, 8, nič. Poročavka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? ali vzdržani, eh, zavrnen. Potem odma naslednja vrstica um, 13 nič, nič, 3, 6, 3, 8, 4, 4, porčevake proti. Kdo je za? Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Nihče. In je zavrnen. Smo končali z tem razdelkom 1b. Sedaj pa dve. Razdelek dve, heading dve. Dajem besedo. Tlošni poročevalki. Tlošni poročevalki glede druga razdelka. Prosim, kar dajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želela bi obvestiti poslance in poslanke, da je prišlo do spremembe na glasovalnem seznamu na podlagi sestanka koordinatorjev, kjer smo sprejeli dogovor in sicer 5 milijonov evrov bomo umestili v vrstico 11 eh, nič 6 nič. Na ta način bomo zagotovili podporo ribičem, ki eh, čutijo posledice ruskih sankcij na področju živel. 13 milijonov evrov je že bilo predvidenih, to je na seznamu. Eh, zdaj pa smo predvideli tu še 5 milijonov za ribiče. To, o tem bomo glasovali v sklopu drugega svežna predlogov, o tem ne bo potrebno glasovati ločeno. Skratka, ko bomo glasovali o eh, prvotnem predlogu komisije, je to del celotnega svežna, torej 5 milijonov za ribiče, ki čutijo posledice ruskih sankcij. Hvala. V redu, seveda odbor za proračun vedno želi privrčevati nekaj. Gremo na um, prvi pod svežen. Torej, tukaj bomo ponovno spostavili obveznosti, ki jih je na začetku predvidela komisija. To je spredenica 3 iz aneksa. Počevalka je za. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Šest. Sprejet. Potem drugi podblok. Torej, nad um, to vrstico, ki jo je zapisala um, komisija. Imate četrto razpredeljnico v prilogi. Poročevalka tukaj je za, seveda. Kdo je za, prosim, dvihnite roke. Hvala spustite roke. Kdo je proti? Je sprejet. Sedaj pa gremo na še druge, eh, druga glasovanja, ki niso del kompromisa. Uh, nič 5, nič 2, nič 3, amatma 6, 2, 1, oziroma tudi 8, 3, 2, 7, oziroma 8, 7, 2. Uh, Počakaj proti. Kdo je za? Hvala. Dve roki. Vidim, kdo je proti temu amadmaju. Hvala. Spustite roke v držani. Nihče v držan zavrnen. Potem nič pet, nič dva, ena, nič, nič ena. Um, ustni predlog spremembe poročevalke. In tukaj imamo ločno glasovanje za 30 milijonov nad predlogom proračuna, ki ga je predvidela komisija. Kdo je za ta amadma? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Trije, štiri vzdržani. Sprejet. Potem amadma 244. ta je brezpredmeten, se pravičujem. Potem nič, pet, nič, dva, ena, ena, devet, devet vrstica, to je madma, štiri, ena, pet, pet. Počvaka se ne strina. Kdo je za? Trije. Kdo je proti? Hvala. Zdržavni ne. Uh, zavrnem. potem da 6-2-2 in pa 8-7 nič. Um, počvaka se ne strinja s tema dvema. Kdo je za? Proti. Hvala. Vzdržani. Uh, zavrnen. Potem nič 5, nič 2, 15, nič 5, um, uh, maja 6, 2, 3, 8, 6, 9. Uh, Počvaka se ne strinja. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržanje nihče. Zavrnen. Potem eh, vrstita nič pet, nič tri, nič ena, nič ena. Amadma šest v sedem. Mm, Počevaka se ne strina. Kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržanje. Zavrnen. Potem nič pet, nič tri, nič ena, nič dva. Madmaja 6.2.4. Poročevalka se ne strinja. Kdo je za? Hvala, tri je za. Kdo je proti? V redu. Vzdržani? Nihče. Zavrnen. Potem imamo eh, pripombe, remarks vrstica nič pet, nič dva, nič pet, eh, devet, devet. Prčaka je proti. Kdo je za? To je med ma 5, 3, 4, 5. 5, 3, 4, 5. prejšnjega, na tem smo dali v kompromis, zato tam ni bilo treba glasovati. Torej še enkrat, 5, 3, 4, 5, kdo je za, poročovaka se ne strinja, kdo je za, prosim, dvignite roke. Nihče. 2, 2, 3. V redu. Kdo je proti? Hvala, spustite roke vzdržani. Nihče zavrnen. Potem vrstite nič 5, nič 2, nič 8, 12 amandmaje 5366-4249-7974. Počevaka je za, kdo je za? Elektronsko bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet 26 za 7 proti in eno zdržan. V redu. Potem med 4, 2, 50, 79, 75 in 5, 3, 4, 6, 7. Počakaj za. Kdo je za? Hvala. Proti. Hvala vzdržani. Sprejeti potem vrstica nič pet, nič tri, nič ena, nič ena, amadma šest, tri, tri, štiri, počvaka se ne strinja, kdo je za? Hvala. Proti? Vzdržani? Zavrnen. Potem nič pet, nič tri, nič dva, nič šest, um, amadma štiri, nič pet, tri, počvaka se ne strinja, kdo je za? Hvala, kdo je proti. Bo treba elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 19 proti 12. 4 vzdržanih. potem eh, vrstice nič, pet, nič, tri, nič, dva, štiri, štiri, um, med 80, 50, uh, pročelka je proti. Kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen 23 eh, proti 12 eh, za dva vzdržana. Potem nič 5, nič 3, nič 2, 5, 2, uh, odmah 4, nič 3, 8, pa čuvaka proti. Kdo je za? Hvala. Proti. Hvala. Vzdržani. Zavrnen. Potem vrstica nič 5, nič 3, nič 2, 9, 9, um, odmah 6, 3, 3, 3. Počvaka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? V redu vzdržani. Zavrnen. Nič pet, nič tri, nič pet, nič ena. Počvaka se ne strinja. To je med 8-3-3. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala hvala, vzdržane, nihče, v redu zavrnjen. Potem nič 5, nič 64, nič 1, 2, 6, 3, 3, 2, počaka je proti. Kdo je za? Hvala, kdo je proti? Vzdržane, zavrnjen. 11, nič 6, 6, nič, potem 2, 6, 8, 90, počaka je tukaj za. Kdo je za? Hvala. Zdaj proti. Vzdržanje. Zavrnem. Potem naslednje brezpredmeten, kjer je 698 sprejet. V redu smo končali z razdelkom 2. gremo na razdelek 3. Najprej prvi pod svežen, uh, eh, da se ponovno povrnejo te obveznosti, kot so bile načrtovane strani komisije v StoreDB. V peti razpredelnici priloke imate vse podrobnosti. Kdo je za ta predlog? Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti? Hvala. Vzdržani. Sprejet. Potem še drugi podsvežen. Eh, obveznosti nad eh, predlogom, ki jih je predvidela komisija. V razpredelnici šest imate podrobnosti. Kdo je za ta predlog spremembe? Hvala, spustite roke, kdo je proti. redu 6 proti in še vzdržan. Ne in je sprejet. Gremo sedaj na ločno glasovanje. Uh, 16 nič 2 nič 4. Madma 2. Uh, Prvaka je proti. Kdo je za ta amadma? Hvala, kdo je proti. Mislim, da bo treba elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejet 2016 proti. Potem 16, nič 3, nič 2, nič 5, um, 5, 6, 4, 6, pročvaka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani je zavrnen potem vrstica 16 nič, 3 nič, 4, amadma, um, 1 nič, 2 nič, počakaj proti. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. En in je zavrnen. Potem 17 nič, 3 nič, 1, um, 9, 9, 5, uh, počakaj proti. Kdo je za ta amadma? proti. V redu, hvala, vzdržani. Je zavrnen. Potem ista vrstica. Uh, eh, Madma 216, uh, eh, počevalko je za. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Kdo je proti? V redu, šest. In je spet. Potem 17, nič, 3, 5, 2 vrstica. Madma 4, 1, 30 počakaj proti. Kdo je za? 2. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. V redu zavrnem. 17 nič, 4 nič, 4, 2, 7, 8, 9, počaka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala vzdržani, nišče in je zavrnen. Potem vrstica 1, 8, nič, 2, nič, 1, nič, 1, madma 4, 2, 3, 2. Počaka je proti. Kdo je za? Proti? V redu, nišče vzdržan, je zavrnen. Potem ista vrstica 740, madma počaka je proti. Kdo je za? tri, eden. Kdo pa je proti tem amadmaju? Proti. Zdržan nihče je v redu in je zavrn. Potem uh, eh, 18, nič 2, nič 1, nič 2, amadma 7, 4, 1, poročvaka je proti pri 7, 4, 1. Kdo je za? 3 je. Kdo je proti? v redu, vzdržani, nihče, je zavrnen. Potem 9.8. Eh, eh, Pačvaka je proti. Kdo je za? Hvala. Proti. Hvala. Vzdržani. Trije. In je zavrnen. Ista vrstica. Um, ehm, Madma 4164 poročvalka je proti. D za. Hvala proti. V redu, vzdržani. Zavrnen. Vrtica 18021103, Madma 742 poročvalka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani nihče in je zavrnen. Vrstica 1-8-0-4-1-0-1-996. Počvaka je proti. Kdo je za? Hvala. Proti. V redu, vzdržani nihče in je zavrnen. Madma 411 počvaka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Zdržan, zavrnen. Potem 739 eh, je proti. Kdo je za? Ja, imate prav. Prejšnji 411 je bil um, ehm, spet in potem naslednji so brezpredmetni, tudi naslednji 4 na 6 2. 996 ni bil sprejet, kar pomeni, da v bistvu moramo glasovati, da niso brezpredmetni. Ja. Ja, ja, bomo morali glasovati, niso brezpredmetni. Se pravi, uh, eh, 739 glasujemo, počakaj proti. Vérification des votes sur le 411. 411, 411 bomo elektronsko preverili. Uh, glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. Ja, 411, to glasujemo. Je sprejet. 30 za 6 proti. V redu. Če je ta sprejet, potem to pomeni, da je 739 brezpredmeten, 4162 eh, pa tudi brezpredmeten. V redu pa smo pridobili nekaj časa, odlično. Potem 18, nič 3, nič 1, nič 2, 997, amadma, poročevalka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. 997, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen 23 proti 13 za. Torej 737 pročvaka je proti, kdo je za 737? Hvala, kdo je proti? Hvala, spustiti roke, vzdržani, zavrnen. Potem naslednji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 Pičerno je naslednji. Ta... Zdaj, ne, 412. Počvaka je proti. To je za. Ni jasno, zato bo treba elektronsko preveriti. Prosim, glasujemo elektronsko. 412 je na glasovanju. Konec glasovanja in je sprejet 19 za, 17 proti in en vzdržan. Potem eh, vrstica 18, nič 3, nič 3, madma 776, počevaka je proti. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Nihče. In je zavrnen. Potem 1001 pročevalka je proti, torej pri vrstici 2, 3, 4, nič, ja, nič, ena. To je za. Proti. Hvala vzdržani. In je zavrnen. Potem nadma 4, 9, 4, 5. Počevalka je za. Kdo je za? Hvala. Proti. 3, vidim, nišče vzdržan in je sprejet. Štirisetpetintristi sprejet. V redu potem vrstica 2, 3, nič, 3, nič, 2, nič, 1. Madma 4, nič, 4, 9, poročevalka je proti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Dva. In je zavrnen. Naprej vrstica. 3, 3, nič, 2, nič, 1. Ma 2. 9, 9. Počvaka je proti. Kdo je za? V redu, kdo je proti? V redu, vzdržani. In je zavrnen. Ma 2, 7, 5, 2. Prčvaka je proti. Kdo je za? V redu, kdo je proti? V redu, vzdržani. Zavrnen. Madma 381. Poročevalka je za. Kdo je za? V redu, kdo je proti? 3 je proti vzdržani. 2 in je sprejet. Gremo na vrstico 3-3-0-2-0-2. Madma 7-3-2. Prčevalka je proti 7-3-2. Kdo je za? V redu. Kdo je proti? Vzdržani. Zavrnjen. Potem tisoč. Počvaka je proti. Kdo je za? Proti. Proti redu vzdržani, nihče in je zavrnen. Madma 738, isto kot 495. Počevak je tukaj proti. Kdo je za? V redu, proti. V redu, vzdržani, nihče zavrnen. 4165 amadma. Poročevalka je proti. Kdo je za? Hvala, spustite roke. Proti. Hvala, zdržani. Nihče. Ovedu je zavrnen. Madma 406. Poročevalka je za. Kdo je za? Hvala. Proti. 4 in je sprejet. Sedaj pa uh, pripombe glede nomenklature. Vrstica 16, nič 2, nič 1. Amadba 6, 9, nič 5. Uh, eh, Porčevalka je za. Kdo je za? Hvala. Proti tri je proti vzdržanje. Nihče. In je sprejet. Potem madna 4009. Pa čovaka je za. Kdo je za? V redu, kdo je proti? V redu, vzdržanje. Nihče. In je sprejet. Vrstica 16, nič 3, nič 1, nič 1. Um, Matma 5, 7, 2, 3. Porčevalka je za. Kdo je za? V redu, roke spustite, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani, nihče. V redu, in je sprejet. Potem 16, nič 3, nič 2, nič 3. Amadba 80, 60, počevalka je proti. Kdo je za? V redu. Proti. V redu, vzdržani. Trije in je zavrnjen. Potem vrstica 17.4.1, amadma 4.1.3.6. Počakaj je proti. Kdo je za? V redu. Proti. V redu. Proti. Vzdržani. Trije. Zavrnjen. Amadma. Sedaj pa vrstica 17, 0, 4, 0, 2. Amedma 4, 2, 4, 6. Po delih tukaj glasujemo. Najprej factors threatening agriculture. Pročevaka je proti. Kdo je za? V redu. Proti. Vzdržani. Pet vzdržanih in je zavrnen za ta del, ki sem ga navedel. In potem še uh, pomoč kmetom. Pročevalka je proti. Kdo je za? Ta med pa. Hvala. Proti. V redu, vzdržani. Trije. In je zavrnen. Potem odmah 7971 počaka je proti. Kdo je za? V redu? Tri roke. E, proti? Vzdržanje? Trije. Zavrnem. Potem naprej vrstica. 1, 8, nič, 2, nič, 1, nič, 1. Amadman 6, 2, 5, 5. Tri ločna glasovanja imamo tukaj. Najprej uh, nezakonita migracija. Pročevalka je za tukaj. Kdo je za? V redu. Proti. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen, ker je enako glasov za in proti. Torej zavrnjen. Potem gender perspective, naslednji del, poročevalka tukaj za, bomo elektronsko preverili. Prosim, glasujemo. Konec glasovanja. ta del je sprejet 19 za 14 proti zdravo državno. Naprej. Um, tretji. Gender sensitive approach. Prčevaka je za. Glasujemo. Elektronsko. Konec glasovanja. Sprej 30 proti 4 tri vzdržane. Gremo naprej. Amedma 8.3.4.3, o tem nismo glasovali. Odma ni treba glasovati. Sedaj pa gremo naprej. 1.8.2.2.5.6.2.16, eh, pročevalka je za. Kdo je za? V redu, kdo je proti? 1.8.3.4.3. bomo morali elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejet 19 eh, proti 15. In tri ostrašanje. Sprejet. 18 nič, 3 nič, 1 nič, 1. Uh, Madma 6, 2, 18. Prčvaka je za. bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprej 29 proti 3. Naprej. Nič 1, 8, nič 3, nič 1, nič 2. 3 glasovanja po delih, ločno glasovanje imamo. Uh, najprej nezakonita migracija, poročevalka je za. Uh, kdo je za ta del. Elektronsko bo treba glasovati. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Ta del je sprejet 19 za, 17 proti. Gender aspect. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Ta del je sprejet 19 za, 16 proti, 2 držana. In še tretji del, uh, irregular immigration including trafficking. Poročevalka je za. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja. No, tudi ne bi bilo treba glasovati tako, kaj ti 30 za, 3 proti. Imamo tukaj in je sprejet vrstica 3, 3, nič, 2, nič, 1. Imamo tri dele ponovno. Najprej Dafne počakaj za. Uh, glasujemo, kdo je za? Proti. Vzdržani. Uh, sprejet. Drugi del. Statistics disaggregated by gender počakaj za. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Je sprejet. Tretji del, Gender Sensitive Perspective, počakaj za. Kdo je za? Proti? Proti? bomo morali elektronsko glasovati, glasujemo. Konec glasovanja. Je sprejet sedme za 14 proti in nihče vzdržan. Tri vzdržani. Potem 3, 3, nič, 2, nič, 2. Uh, Madma 6, 2, 5, 6 dva dela imamo. Najprej statistics disaggregated by gender, pod roko je za. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. No, tudi če ne bi tako glasovali, kajti 31 za, 3 proti, 3 vzdržavni. In še gender budgeting, še drugi del, kdo je za. No, bo treba elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet 7 eh, za, 14 proti, 3 vzdržanje. Naprej. 8342 je v redu, um, že zred prejšnjega. Potem vrstica 33032, um, od naš 6167, počakaj za. Kdo je za? Proti? Ni čisto jasno, bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet 21 proti 15. Eno zdržan. Smo končali s tem delom, s tretjim razdelkom.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 Ali lahko torej nadaljujemo še s tem delom? Če se strinjate. Acceptez-vous qu'on ajoute à la... Ali lahko na ta seznam dodamo še nekaj, tako da jutri ne bo toliko dela? Gospod Fernandez, hvala lepa, gospod predsednik. Um, torej naslednje glasovanje za 1A. Za ena A, v redu, smo pripravljeni, če so drugi pripravljeni, lahko gremo naprej, če pa ne, potem pa mislim, da je bolje, da ne dobimo jutri, ne pa danes. Jutri pravite, ja, v redu, sveda lahko se odločite, ampak ne vem, ali bi torej lahko glasovali gospod Depre pravi jutri. Hvala za ta prijateljski predlog, kolego. Splošna pročevalka je pripravljena vse storiti, kar se daj. Gospod Kolmer, jutri pravite. No, očitno se strinjate za jutri. Torej bomo končali za danes. No, hvala lepa, kajti mislim, da smo kar dosegli velik napredek in smo končali do jutri, uh, 9.30 uh, jutri, oziroma ob 9.00 se popravi, ob 9.00 začnemo jutri. Ob 9.00 jutri zjutraj.